državljani in državljanke izgubljajo zaupanje v Evropsko unijo. Ta trend moramo obrniti. Hvala. Grazie la discussion. Hvala. Razprava je zaključena. Glasovanje pa bo jutri ob 12. uri. Ora all'ordine del giorno c'è l'interrogazione. Eh, po dnevnem redu Sedaj sledi vprašanje za ustni odgovor, za razpravo glede e, netrajnostnega ribolova skuše v severovzhodnem Atlantiku. E, najprej dajmo besedo e, gospodu Gelegarju, ki je postavil to vprašanje. Najlepša hvala. V veselje mi je, da postavim to zelo pomembno vprašanje na današnjem plenarnem zasedanju. Gre za trajnostni ribolov. E, v severovzhodnem Atlantiku. Gre za enostranske kvote za ribolov skuše strani Ferskih otokov in Islandije in to več kot 156 tisoč ton za leto 2013. To je zelo nevarno in kratko ter eh, oziroma srednje in dolgoročno škodi staležom pelagičnih vrst. Svet za raziskovanje morja ICES je prenehal z akreditacijo za ribolov. Če Ferske otoke in Islandija nadaljujejo s takšno prakso, bo to imelo grozen učinek na celotni pelagični sektor Evropske unije. Enako velja za nekatri, nekatere druge vrste rib. Jasno smo lahko videli v preteklosti, kaj se zgodi, če ukrepov ni. Islandija je Eh, imela en odstotek deleža, danes 23 odstotkov. Ferske otoki 4,6 eh, odstotka, sedaj pa 29, več kot 29 odstotkov. Islandija je povečala svoj delež 40 krat, eh, Ferske otoki pa 6 krat v obdobju šestih let. Ti podatki so neverjetni. Ferske otoki in Islandija predstavljajo 52 odstotkov ribolovne skuše. To jasno kaže, da obe državi opravljata netrajnostni ribolov v nasprotju z uredbo 1026 iz leta 2012. Ferske otoki so izstopili iz dogovora petih obaljnih držav in določili kvoto 105 tisoč ton. Trikrat več, kot je, bi, eh, kot je bilo dogovorjeno v sklopu dogovora o upravljanju. Komisarka, prosim vas, da izkoristite ta jasen mandat, ki ste ga dobili. Mandat je podprl skoraj celoten parlament. Kot poročevalec vas pozivam k takošnjim ukrepom. Dovolj je besed, potrebujemo dejanja. Dejanja so potrebna, če želimo rešiti to industrijo. V luči tega, kar sem povedal in glede na posebne zahteve v okviru okvirne uredbe, se mi zdi zelo težko razumeti, zakaj komisija in komisarka še naprej ignorirajo mnenja večine tega parlamenta. Brez dvoma tudi vi, komisarka, eh, menite, da bo ta prekomerni ribolov privedel do katastrofe v industriji. Vsaj trije krogi pogajen so minili brez realističnih predlogov katerekoli izmed strani. To se bo nadaljevalo, če ne sprememo takojšnjih ukrepov. Ne morem s prstom kazati zgolj na Ferske otoke in Islandijo, ampak s prstom pokazati na komisijo. Pokazati moramo v Evropski uniji, da lahko trajnostno izkoriščamo stale že eh, skuše. To ste povedali tudi sami na sestanku eh, Sveta za ribištvo lani oktobra. Ferski otoki in Islandija so povečali uh, svoj delež in to v veliki meri. Znotraj unije ponavadi pripravljate zelo stroge ukrepe, naprimer zoper Španijo in to podpiram. S tem namreč pokažemo, da znamo loviti trajnostno. Predsedujoči odbora za ribištvo Gabriel Mato me je prosil, da povdarim te stvari, glede na to, da ga danes ni z nami. Če bi Ferski otoki in Islandija delovali odgovorno, ne pa da bi zmanjševali eh, tak za 50 odstotkov, bi ga zmanjšali zgolj za 25 odstotkov. Vsi seveda podpiramo maksimalni, tra, eh, največji trajnostni eh, ulov. Ampak ne razumem, zakaj komisija do sedaj ni sprejela ustreznih trgovinskih ukrepov za to, da bi se zoprstavila takšnim popolnoma netrajnostnim ribolovnim praksam. Mislim, da je nastopil čas za dejanja, ne pa besede. Dobili ste jasen mandat, ki ga ignorirate, gospa komisarka, mandat tega parlamenta. In sam zgubljam zaupanje. Skrbi me prihodnost, skrbi me reforma skupne ribiške politike. Upam, da boste danes imeli kakšno dobro novico za nas, da nam boste povedali, da boste razmislili o mnenju tega parlamenta in nas popeljali v pravo smer. Grazie, la parola alla com- Hvala. Besedo dajem komisarki Damanaki. Hvala, gospod predsedujoča. Rada bi se zahvalila gospodu Gelgarju za to vprašanje. Gre za zelo pomembno vprašanje, o katerem smo se v preteklosti že pogovarjali v tem parlamentu. Vemo, kakšne so posledice prekomernega eh, ribolova Islandije in Ferskih otokov. Vemo, kako to vpliva na staleže, na preživetje teh vrst. Strinjam se z, vašim, z vašimi eh, pomisliki glede takšne prakse. Še posebej, kar se tiče vpliva na naše lokalne ribiče, lokalne skupnosti. Manjše, manjše plovila, manjši eh, ribiči nimajo alternative. In strinjam se, da so trenutno v zelo težkih okoliščinah. Komisija spremlja to situacijo in to pozorno po različnih kanalih želimo pritisniti na Islandijo, na njihovo vlado. Enako velja za Ferske otoke. Želimo, da spremenijo svojo politiko. Upam, da bomo na koncu, in verjetno bo minilo veliko časa do takrat, lahko spet sedli za skupno mizo in prišli do dobrega, realnega dogovora. Za enkrat se to še ni zgodilo, tako da bomo videli, kaj nas čaka. Kratko in jedrnato, možnost trgovinskih sankcij je še vedno na mizi, seveda. Ampak pomembno je, da dobro razmislimo o dveh zelo pomembnih dejavnikih. Upoštevati moramo pravne pogoje, ki jih moramo izvajati. Obenem, pa moramo biti izjemno pazljivi pri časovnem naštrtovanju svojih ukrepov. Trenutno z državami članicami razpravljamo o morebitnih opcijah. Naslednji teden se bom srečala z norveškim ministrom tukaj eh, oziroma v Bruslju in upam, da bomo prišli do skupnega dogovora, dogovora z norveško vlado. Želimo namreč skupno stališče. Rada pa bi dejala tudi, da je komisija že preučila postopkovna vprašanja in da bo poskušala pohitriti sprejemanje odločitev takrat, ko se bomo odločili za določene ukrepe. Če se, dolo, se, če se odločimo za določen ukrep, potem smo na te ukrepe že pripravljeni in bomo postopali hitro. Vse, ki vas ta tema zanima, vas bomo v nje obveščali naslednji teden, potem ko se bomo srečali s predstavniki norveške vlade glede atlantskega sleda, pa so novice naslednje, nažalost. Komisija obžaluje izjavo z dne 26. marca, izjavo ferskih otokov, ki želi potrojiti svojo kvoto. In to je popolnoma nespremljivo. Nespremljivo je to, da so zapustili večstranske pogovore in zelo potnili vrata. Komisija skupaj z norveškimi partnerji izraža svoje, svojo zaskrbljenost in poziva Ferske otoke, da takoj spremenijo svojo odločitev. Ta enostranski ukrep lahko škodi trajnostni in zdravju te, tega pomembnega ribjega staleža. Kot sem dejala, je torej vse skupaj jasno, dala sem tudi zeleno luč za začetek internega postopka v komisiji za uporabo trgovinskega instrumenta zoper Ferske otoke. Postopek je torej v teku. Hvala, sedaj pa sledijo govorniki političnih skupin za ljudsko stranko, gospod Valisa. Eh, hvala lepa. Zelo se veselim, da lahko govorimo o islandskem ribolovu. Kajti to je že nekaj časa jaboko spora med Islandijo in Evropsko unijo. Islandija je enostransko eh, povišala ulov za eh, skušo in to prav gotovo ni dobra osnova za sodelovanje z Evropsko unijo. Eh, to je neodgovorno obnašanje in to ima lahko v prihodnosti velike posledice. Če se bo to nadaljevalo, potem potem bo to preseglo uh, kvoto za ulov te ribe in to lahko resno ogrozi to vrsto. Zato je dejansko treba omeniti to vedenje Islandije v pristopnih pogajanjih. Evropska unija mislim, da ima ustrezne instrumente, ki omogočajo, da ukrepa zoper tako uh, ravnanje. vse države članice, pa tudi države kandidatke, se morajo držati pravil igre, zlasti sedaj, eh, ko obstaja potreba po velikem sodelovanju. Vse je tudi stvar dobre volje. Zlasti, ko gre za to, ko iščemo skupne rešitve. Hvala. Hvala. Eh, za SD gospa Tomas, minuto in pol. Hvala lepa. Skupna prizadevanja držav članic v zvezi s staležem skuše so res lahko za zgled in uh, trudimo se, in to se tudi vidi potem, da smo dosegli veliko višji uh, stalež kot v preteklosti. Vendar to zahteva soglasno ukrepanje. Uh, Ta vrsta je dejansko ogrožena in vendar se da vsa naša prizadevanja lahko izničijo ribiči iz Izlandije in Ferskih otokov. E, naša prizadevanja so sicer usklajena, vendar kljub temu trpijo posledice naši ribiči še zlasti v času te gospodarske krize. Eh, videti je, da so nekaterim izhodi iz krize ravno ukrepljena prizadevanja pri prelovu na skuše. In zaradi tega moramo poskrbeti, da sedaj to ne bo imelo trajnih katastrofalnih učinkov. Poleg tega prihaja tudi do završkov, ki še dodatno ogrožajo ribi stale. Če se bo še naprej to dogajalo, če bo bodo Ferski otoki še nadalje ignorirali naša opozorila, potem bodo tudi naša prizadevanja popolnoma uh, brezpredmetna. Torej, ni dovolj, da samo od blizu spremljate to stanje, temveč je treba tudi ukrepati in jim sporočiti, da tega ne bomo dopuščali. Evropska unija se mora obnašati bolj odgovorno in prav tako tudi sankcionirati neodgovorno obnašanje drugih. Zato moramo napisati nekaj konkretnega tudi tistim, ki ne spoštujejo dogovorov in vprašati se moramo tudi, ali se te države zavedajo, da jih morda lahko prizadanejo določeni ukrepi. Hvala za zelene. Eh, poslanec Adston, sedem minut. Najlepša hvala. Komisarka, predvsej frustrirajoče je, da ponovno razpravljamo o tej isti temi napredka, pa ni bilo veliko, še posebej kar se tiče skuše, ki je izjemno pomembni, pomemben stalež za Škotsko. Uredba SRP in eh, komisija eh, je zelo stroga, ko gre za naše eh, interne dejavnosti Evropske unije. Težko je delovati v okviru te zakonodaje ampak kljub temu, da ima toliko pristojnosti, ko gre za nas, očitno nima nikakršnih pristojnosti, ko gre za razreševanje tega zunanjega nesporazuma. Škotski prvi minister je predlagal, da bi morda lahko povabili mednarodnega medijatorja, eh, ki bi pomagal pri pogajanjih in bi deloval neutralno in objektivno. trenutno uh, je ta instrument še vedno na mizi, napredek pa ni velik. E hvala za ECR. Uh, eh, gospa Garling, minuta 30. Thank you, Madam President. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V Združenem kraljestvu in brez dvoma tudi v drugih državah članicah želijo potrošniki kupiti in jesti ribe, ki so bile ujete v sklopu trajnostnih staležev. Pri tem se osredotočajo na informacije, ki jih imajo. V severno-vzhodnem Atlantiku so ti staleži dobili eh, ustrezen žik in se vedno pogosteje eh, pojavljajo na menijih. To se dogaja po enostranskih ukrepih Islandije in Ferskih otokov. Prihaja do velikih težav za pelagični sektor. Zaenkrat težave še niso tako ogromne, ampak če dogovora ne bo, bi lahko imeli katastrofalne posledice za eh, stalež. Pride pa verjetno do manjših cen. Tisti, ki se dobro, primerno obnašajo v Evropski uniji, eh, zaslužijo manj. Zanima me, zakaj komisija ni sprejela ustreznega dogovora z verskimi otoki in Islandijo. In če tega dogovora ne bo, kdaj bo komisija uporabila pristojnosti, mandat, ki ga je dobila pred pol leta, pred šestimi meseci in končno ukrepala zoprti dve državi. In še zadnje vprašanje, kakšne ukrepe boste sprejeli, zato da bi ponovno zagnali ta motor obaljnih držav. Sedaj pa še drugi govorniki. Gospoda Kuna ne vidim. E, zato Sančes presedo. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Gre za to, da bi se spoštovali mednarodni predpisi, konvencije združnih narodov eh, in eh, sporazum o eh, migracijskih staležih. Tu je potrebno tesnejše sodelovanje med vsemi državami, državami, ki tam izvajajo ribolov. Gre za severnoatlantsko skušo, Eh, to je Norveška, Ferske otoki in Islandija in kot je rekel gospod Geleger, že eh, od leta 2006 ugotavljamo, eh, da so Ferske otoki za šestkrat povečali svoj ulov, Islandci pa za 26 krat. To ogroža trajnost teh staležev ob upoštevanju ribolovnih postopkov in to ogroža tudi pravice drugih držav v Evropski uniji. Na tem sektorju obstaja veliko nezadovoljstvo in tu se je treba odzvati. Najprej treba poskrbeti za to, da se dogovori spoštujejo. Tu imamo pravila, ki veljajo. Interna razdelitev eh, kvot eh, je vprašanje, ki ga treba načeti gospodarjenje z staleži in to je tudi vprašanje verodostojnosti kontrolnih ukrepov, ki se tam izvajajo. Videti moramo, kaj je na kocki. Komisarki moramo jasno povedati, da so tu potrebne rešitve. Prav gotovo je razveseljivo slišati, če se rešitve iščejo preko dialoga, ampak če eh, to ne zadošča, je potrebno podzeti tudi druge ukrepe. Hvala. Eh, gospod Kedek. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi, moram vam reči, da sem močno razočaran. Med drugim tudi v zvezi s tem, koliko pozornosti sploh namenjamo temu vprašanju. E, očitno nič ne pomaga, če sklepamo sporazume s ferskimi otoki in podobnimi, ker nam manjka dolgoročnih rešitev, pri tem pa je stalno ogrožen ribi stalež glede obnašanja falskih otokov in Islandije lahko samo ugotavljamo, da so njihova prizadevanja netrajnostna, da so njihove stopne izkoriščanja ribega staleža iz leta v leto više in to nesorazmerno više, če si drznejo kar za štirikrat, štirikrat povečati uh, kvote v dveh letih, naprimer, ali celo več kot 20, kad je popolnoma jasno, da so njihove politike nesorazmerne in neracionalne. In vendarle to pomeni, da moramo nujno nekaj ukreniti, ob tem pa hkrati ponovno sprožiti pogajanja o novem dogovoru, ki se ga moramo potem tudi zelo strogo držati, če hočemo imeti jasen odnos do tega Namreč moramo samo govoriti o zadevah in jih ne reševati, sicer bo Evropska unija izgubila kredibilnost pred drugimi zainteresiranimi državami. In ne moremo kar naprej sprejemati neke odločitve, ki se netrajnostno lotevajo istih vprašanj. Kaj je z možnostmi eh, sankcij? Kaj čaka komisija? Zakaj ne sprejema nobenih sankcij proti farskim otokom in Islandiji? Ker to provokativno obnašanje prav gotovo ni ustrezno in tudi Islandiji ne bo pomagalo. Eh, Sedaj eh, postopek Catch the Eye eh, začenjamo za gospod Patraš Neves. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, gospod komisarka. Situacija, o kateri razpravljamo, je izjemno resna. Enostranska odločitev ferskih otokov in Islandije glede ribolova skuše imajo velike negativne učinke, tako gospodarsko, kot tudi okoljsko in to za vse države, ki izkoriščajo te eh, ribe vire. Vse skupaj se bo še poslavšalo, saj je vedno več enostranskih odločitev, enostranskih ukrepov. Države večajo svoje kvote. Zato je nujno, da smo eh, učinkoviti, da zagotovimo pravičnost. Poskusimo lahko sankcijami, teh eh, ponavljajočih se kršitev. Komisija mora biti mora spoštovati uh, vse vrednote, ki jih drugače zagovarja. Ni dovolj, da zgolj rečemo, da želimo trajnost. Nekaj moramo narediti. Narediti tudi v primeru teh držav, ki so zunaj našega neposrednega vpliva kaj počnete pri tem? Kakšni so rezultate? Zagotoviti morate, da obstaja pobuda za takšne razprave s srskimi otoki in Islandijo. Hvala poslanec Nikolesko. Hvala, gospa predsedujoča, pozdravljena gospa komisarka. E, vesel sem, da je ta parlament pozval k večji pozornosti in k odzivanju na to vrstne težave. Potrebujemo jasen in odločen odziv Evropske unije v zvezi s takimi kršitvami. Vendar je žal to stanje, ki ga danes ugotavljamo, nekaj, kar se ponavlja in zato moramo zauzeti res trdna stališča tudi v zvezi s podobnimi primeri, naprimer v Črnem morju. Tam je situacija še hujša, ker eh, gre samo za dve državi članici, ki se soočata s tem pojavom vendar je žal dialog eh, s tretjimi državami le malo kdaj uspešen. Naj zaključim še s tem, da ugotavljamo, da Kitajska uh, ulovi 12 krat več vseh vrst rib kot naprimer Združene države Amerike, da ne govorimo o tem, kakšno je stanje ob afriških obalah. Potrebujemo resne patere, ki so tudi pripravljeni na žrtve. Hvala. Hvala. Poslanec Van Nisteroj. Čarž Damenaki. Eh, gospa komisarka, gospa predsedojoča. Ni minilo prav dolgo, ko smo debatirali o novi ribolovni politiki, o trajnostnem ribolovu, Eh, in o prihodkih ribičev. Sedaj ugotavljamo, da obstajajo veliki problemi za Islandijo in eh, varskimi otoki. Kako lahko še pogledamo v oči našim ribičem? Eh, cene skuš se nižajo tudi za nizozemske ribiče in ti dve državi igrata centralno vlogo in zanima me, kakšne korake bomo podzeli z naše strani, kajti EU je tudi uh, Eh, družba, ki jo eh, veže enake vrednote in dogovor veže tudi Islandijo. Islandija želi pristopiti k uniji in morajo razumeti, da tako ni mogoče delati. Stile. Eh, hvala. Gospa Steiler. Hvala, gospa predsedujoča. Naj se pridružim besedam gospoda Van Listroja. Bo komisija podprla dogovor, ki ga je predstavil gospod Hudson. Mislim, da si moramo to možnost podrobno ogledati in kot so podarili drugi, trenutna pogajanja o pristopu Islandije Evropske unije potekajo. Naslednji teden bodo potekale islandske volitve, a komisarka meni, da potem, ko bodo volitve zaključene, da bo priložnosti za rešitve tega vprašanja več mogoče je to priložnost, da eh, razrešimo to zelo nujno zadevo pod poglavjem ribištva. Trenutna situacija je netrajnostna, potrebni so ukrepi. Hvala. Hvala. Hvala, gospod predsedujoča. Islandija naj bi slovela po trajnostnem ribolovu in ta njihov sloves je sedaj v nevarnosti zaradi vprašanja skuše. Sam bi z veseljem pozdravil Islandijo kot člani so države članice v, eh, Evropske unije. Ampak ta pogajanja so zelo občutljiva. Nočem sedaj eh, pritiskati. Vseeno pa podarjam to, kar je povedala že gospa Stöler. A komisarka meni, da če ne moremo eh, skleniti trajnostnega dogovora eh, o tej temi, a so v nevarnosti pogajanja o pristopu. In ne, ne bom pritiskal, ampak vseeno, to je moje vprašanje. Grazie. La parola alla commissar. Hvala. Besedo dajem gospe komisarki Damanaki. Hvala lepa. Komisija se noče vmešavati v predvolilne kampanje na Islandiji. To hočem najprej povdariti. Naj se sedaj osredotočim na vaše vprašanja. Najprej hvala lepa za vsa vaša mnenja in dovolite mi naj ponovim, da se s tem resno ukvarjamo, da želimo izvajati pritisk na Farske otoke in Islandijo, da se vrnejo pogajanjem in da dosežemo ustrezni dogovor tako o skuši kot o sledi. In kakšna sredstva uporabljamo za to? Dialog, dvostranska srečanja, poskušamo oceniti to stanje zadev na internacionalnih, torej mednarodnih forumih, kadar imamo za to priložnost. Ne zavrnemo nobenega predloga, kar tako vnaprej poslužujemo se tudi uh, pomoči medijatorja. In vendarle, izhod ne bo možen, če se vsi ne bomo zedinili o tem, kako izvajati dogovorjeno. In to pomeni, da moramo prepričati vse udeležence, da se bodo strinjali. Vendar zaenkrat nič ni izključeno. Razumem pa, da je za vse vas, skoraj za vse, to zelo pomembno. Uh, vsi govorniki ste poudarili potrebo potem, da se začne izvajati nova ureditev, ki omogoča trgovinske sankcije. Res je, tega se lahko lotimo, vendar moramo biti previdni, kot sem že povedala. Moramo imeti ustrezno pravno podlago, časovno moramo zadeve pravilno razporediti in se tudi zavedati posledic. O tem se bomo še pogovarjali naslednji eh, teden, se bom sestala tudi z norveškim ministrom in ko bomo imeli nove predloge, vas bom seznanila z njimi. Res je, da potrebujemo sodelovanje vseh udeležencev, sicer rezultat ne bo tak, kot ga pričakujemo. Eh, glede vprašanja atlenskega sleda, pa moram reči, da so zadeve tu nekoliko jasnejše. Sama sem dala zeleno luč za odprtje internega postopka pri komisiji za izvanje trgovinskega instrumenta za sankcije proti ferskim otokom. In to zaradi tega, ker so preprosto zapustili pogajanja. Hvala. Hvala, gospej komisarki, razprava je končana. In sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Poročilo Čičester eh, o Evropski agenciji za varnost omrežja.